drage kolegice in kolegi prosim da sedete na svoje mesto eh, podpisali bomo medinstitucionalni sporazum med parlamentom svetom in komisijo o eh, boljši zakonodaji rad bi se zahvalil obima inštitucijama gospe ministrici in izplašar se zahvaljujem da je danes tukaj z nami Eh, zahvaljuje pa se tudi luksemburškemu predsedstvu eh, in sicer Nikolasu Šmitu, eh, ki se si je izredno prizadeval za podpis tega sporazuma. Eh, zahvala pa velja tudi eh, vam, eh, predsednik Juncker in pa predvsem bi se rad zahvalil prvemu podpredsedniku gospodu Timmermansu, ki je veliko dela in energije vložil v ta sporazum. Poleg tega pa se zahvaljujem tudi vsem predstavnikom tega parlamenta, mm, ki so si prizadevali za ta sporazum. Mislim, da gre tukaj za mejnik v naših medinstitucionalnih odnosih. Zahvaljujem se tudi eh, Giju Ferhovštatu eh, za opravljeno delo in ga prosim, da sodeluje pri podpisu. Zelo hvaležen bi eh, bil, če bi lahko sedaj ta sporozum podpisali.